Bună ziua și bine ați venit la reuniunea comisiei noastre pentru prim... Pozdravljeni na zasedanju našega odbora. V veliko veselje in čast mi je, da lahko danes predsedujem prvemu delu zasedanja. Predsednik odbora bo namreč nekoliko zamudil. Prva točka na dnevnem redu je sprejetje dnevnega reda. Skupina EPP je prosila, da se peta točka omakne z dnevnega reda. Gre za vprašanje za ustni odgovor z razpravo o uvozu brazilske govedine. To temo bomo obravnavali po zaključku današnjega sestanka. Prav tako vas moram obvestiti, da se je svet obrnil na parlament in sicer v zvezi z novim predlogom komisije, ki se nanaša na spremembo uredbe za mleko. Gre za skupno organizacijo trga in sicer za mlečne proizvode. Uh, želijo, da bi se ta točka obravnavala pod nujno. Predlagam, da se uvrsti ta točka na naš današnji dnevni red, zato da si izmenjamo mnenje o tem. O tem bomo govorili 19. oktobra tudi na izredni seji v Strasburu, če se poslanke in poslanci strinjajo s predlaganim dnevnim redom in s predlagano spremembo, potem sklepam, da lahko tak dnevni red tudi sprejmemo. Še ena informacija. Na današnjem sestanku imamo poln jezikovni režim. Prav tako vas obveščam o tem, da se današnja seja prenaša po internetu. Gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. Trajnostno kmetijstvo in ohranjanje tal, projekt Soko, Namen tega projekta je, da se izboljša razumevanje o medsebojnem delovanju posameznih praks z področja ohranjanja tal. Predvsem želimo oceniti posamezne vrzeli v okviru obstoječih pravnih aktov. Želimo storiti tudi več v zvezi z obveščanjem o odločitvah, ki se sprejemajo v tem okviru. Pozdravljam gospoda Geja iz raziskovalnega centra v Seviji in tudi gospoda Montanarela, ki prihaja iz skupnega raziskovalnega središča v Ispri. Gospoda nam bosta predstavila rezultate projekta Trajnostno kmetijstvo in ohranjanje tal. Gospod Gej, imate besedo. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Chairman. Hvala, gospod predsedujoči. Sem Luka Montanarela skupaj s kolegom Ubertusom Gajom. Bova vašemu odboru predstavila glavne rezultate projekta o trajnostnem kmetijstvu in ohranjanju tal dva instituta v okviru skupnega raziskovalnega središča sta sodelovala pri tem projektu. Institut iz Isprej, odkudar prihajam sam, in eh, Inštitut za prospektivne tehnološke študije iz Sevije. Prvi del predstavitve bom podal sam, potem pa bom predal besedo še kolegu, da predstavi zaključke. Namen tega projekta je, da se obravnava vprašanje degradacije tal in ohranjanja tal v Evropi. Ocenjevali smo tudi posamezne kmetijske prakse, tako da vam bom v okviru svoje predstavitve na kratko povedal, kakšno je stanje degradacije tal v Evropi na podlagi projekta Soko. Podal vam bom tudi kratek pregled praks in sistemov z področja ohranjanja tal, ki smo jih odkrili v okviru tega projekta. Potem pa vam bo kolega predstavil še nekaj sklepov iz tega projekta v zvezi z različnimi politikami upravljanja, katerih cilj je ohraniti tla. Kaj se dogaja s tlemi v Evropi, kakšno je stanje degradacije? Komisija je že leta 2006 predstavila sporočilo parlamentu in svetu v zvezi s tem, kakšna je strategija Evropske unije za zaščito tal. Predstavila je glavne projekte in procese z tega področja. Komisija je ugotovila, da v različnih delih Evrope obstaja že precejšna degradacija tal. Ta degradacija je povezana s kmetijskimi praksami. Slabe kmetijske prakse pogosto vplivajo na erozijo tal, tako zaradi vode kot vetra. Tudi vsebina organskih delcev v zemlji se zmanjšuje. Obstajajo pa tudi drugi procesi, ki so povezani neposredno ali pa posredno s kmetijstvom. Naprimer, zakisenost tal, potem salinacija in tako naprej. Nekatere prakse počasi odpravljamo. Obstaja tudi precejšna kontaminacija tal, tudi na lokalni ravni. Ne smemo pozabiti niti na usade, ki pogosto povzročajo tudi civilne žrtve, ne samo degradacijo tal. V okviru projekta SOKO smo obravnavali večinoma tiste procese, ki so vezani na kmetijstvo in sicer salinizacijo, erozijo in tako naprej. Nismo obravnavali vseh procesov. Kar zadeva same procese degradacije tal v Evropi, naj povem, da ti procesi ne prizadanejo celotne Evrope na enak način. Nekateri procesi so bolj prisotni na nekaterih delih, drugi na drugih delih. Zato je treba pripraviti ustrezne karte. Naprimer, kje obstaja največje tveganje za erozijo tal. Pripravili smo zemljevid, kjer je prikazano, kjer obstaja večja verjetnost, da bo prišlo do erozije ta zaradi vode. Na zemljevidu, ki ga vidite, je to označeno z rdečo. V projektu smo ocenili tudi dejansko stanje organskega oglika v tleh. Zemljevid, ki smo ga pripravili, prikazuje vsebino oglika v prvih 30 centimetrih tal. v bolj vlažnih in hladnih območjih je višji delež oglika. V severni in zahodnji Evropi je stanje tako, v južni in vzhodnji Evropi je tega oglika manj. Tisto, kar je za nas bolj zanimivo, pa je, kakšni procesi se dogajajo v teh ogličnih bazenih. Kot veste, gre za večinoma organski oglik, približno 70 gigaton naj bi ga bilo. Vemo, da je organski oglik tisti, ki zagotavlja organsko ravnotežje v tleh. Če si pogledate nominalno lestvico na ravni 100 in pogledate, kakšna potem konverzija, se pravi, preden pride do uporabe tal in do aktiviranja tega oglika, in do sproženja procesa mineralizacije je situacija precej različna. Kakšno bo potem ravnotežje v zemlji, pa je odvisno od tega, katere procese boste uporabili. Cilj tega projekta je bil, da ugotovimo, katere tehnike lahko uporabimo, katere tehnike že uporabljajo v nekaterih delih Evrope, zato da bi uh, ravni organskega oglika zvišali. Lahko bi dvignili raven oglika na optimalno raven, obstajajo tudi nekatere tehnologije, ki nam omogočajo, da raven oglika dvignemo nad normalno običajno raven. Kaj smo ocenevali v okviru tega projekta? Dva sistema. Ohranjanje in pa organsko kmetijstvo. Naprimer, govorili smo o, rahlja, o zmanjšenem rahlanju tal in o stanju, kjer ni rahlanja tal. Pogosto sta ta dva sistema povezana s kolobarjenjem ali s eh, pokrovnimi posevki. Potem smo ocenjevali tudi organsko kmetijstvo, to je zagotovo dobro znana stvar ocenili smo tudi nekatere kmetijske prakse, naprimer, kašne so prakse pri sajenju. Imamo pokrovne posevke, kolobarjenje, potem kmetijstvo z umestnimi pridelki, ugotavljali smo tudi, kakšna je sama infrastruktura pokrajine, ali gre za ločina območja, umestna območja, ali gre za terase. Potem pa smo ugotavljali tudi, kako se spreminja namenska raba tal, ali gre za gozdno kmetijstvo ali za travinje in tako naprej. Ugotavljali smo gospodarske prednosti in pomankljivosti. Kar zadeva primerne kmetijske sisteme, kot sem že rekel, ocenjevali smo večinoma kmetijstvo, ki se osredotoča na varovanje tal. gre za takšne prakse, ki omejujejo erozijo tal, ki omejujejo zmanjševanje deleža oglika. To vrstne prakse privedajo do večjih pridelkov in tudi do manjših stroškov. Ocenili smo tudi organsko kmetijstvo. Kar zadeva organsko kmetijstvo, lahko povem, da je kontaminacija tal veliko manjša, zato ker se pri tem ne uporablja kemikali. S tem se poveča tudi biotska raznolikost organsko kmetijstvo je usmerjeno predvsem na specifične tržne proizvode. Obravnavali smo različne pristope v okviru teh praks. Več teh pristopov ima svoje pomankljivosti, naprimer gre za kompleksne kmetijske sisteme, ki zahtevajo precejšno tehnološko ulaganje, veliki stroški konverzije so prisotni, kar zadeva znanje in opremo. To obdobje je zelo dolgo, zato ker se je treba prilagoditi okoliščinam. V tem projektu smo ocenjevali tudi učinkovitost konverzij. Več pilotnih in testnih področji smo preučili. Naprimer, če gre iz konvencionalnega kmetijstva, potem do kmetijstva za ohranjanje tal smo gotovili, da uporaba tehnologije v nekaterih delih Evrope ni bila tako zelo uspešna in ta prehod ni bil najbolj enostaven. Ugotavljali smo, koliko časa je potrebno za pridelavo v okviru kmetijstva, ki ohranja tla. Kot sem rekel, kar nekaj kmetijskih praks smo preučili, ne bom se spuščal v podrobnosti. Imamo več zelo podrobnih podatkov o kmetijstvu z umestnimi pridelki, kmetijstvu z rahljanjem tal, oranju do podtalja, kmetijski pridelavi na terasah, gozdnemu kmetijstvu, travinju, ločilnih območjih in terasiranju. V nekaterih delih Evrope je naprimer terasiranje stalna praksa in precej razširjena praksa, predvsem na področju sredozemlja, pa tudi v nekaterih drugih kmetijskih sistemih. Če zaključim ta prvi del, zagotovo so nam rezultati tega projekta pokazali, da se lahko kmetje poslužujejo številnih tehnik za to, da ohranjajo tla. Veliko tehnik v tem projektu nismo preučili. Vsaka tehnika ima svoje pozitivne in negativne lastnosti. Zagotovo je to tehniko, tehnologijo treba prilagoditi pogojem na zemlji in vodnim pogojem. Vse je treba prilagoditi lokalni ravni, še zlasti, ko gre za kmetijstvo, ohranjanje tal. Ugotovili smo, da ta tehnologija je dobra, ampak da je treba vanjo tudi veliko uložiti možnost obstaja tudi, da bi to vrstno kmetijstvo lahko privedlo do manjšega pridelka. Sedaj pa bom besedo predal kolegu, ki vam bo predstavil še sklepne rezultate. Eh, um, eh, Če nadaljujemo, ogledali smo si politike v okviru, katerih se to dogaja. Kajti če si ogledamo področje izboljševanja okolja, potem se moramo orientirati, imeti določene reference za to. Zelo pomembno je imeti referenčno vrednost, ki bi jo lahko določili kot takšno, kot si jo želimo, ampak lahko bi bili tudi boljši. Želimo si torej okoljski cilj, ki bi bil še višji. In to lahko odražamo tudi z okrepi, ki jih sprejemamo. Torej, referenčna vrednost bi naj bila dosežena kot obvezojoča, to morajo vsi doseči. Če gremo še dlje, pa lahko potem podamo spodbude, kar se plačil ali drugih možnosti za to tiče. Ali pa samo dviganje ozaveščenosti, obveščanje ljudi o možnosti, ki so na voljo in tako dalje. In to je v okviru tega, ko smo si ogledali politike. Sveda, najprej smo si ogledali ravno SKP. In seveda imamo tukaj na obvezojočem področju zelo pomembno navskrižno skladnost. Tukaj imamo zakonsko podpisane zahteve po upravljanju. In tukaj imamo zakonodajo z drugih področji, ki jo je potrebno vključiti in izvajati s tem, da povežemo z novskrižno križ, nov skladnostjo. Istočasno pa obstaja tudi zahteva po izvajanju načela dobrega kmetijskega in okoljskega delovanja. In če si tukaj ogledamo potem erozijo tal, potem zniževanje stopnje organskih snovi v tleh in poškodbe tal, potem je to jasno omenjeno v kmetijski politiki. Prav tako je pomembno, če želimo doseči višjo stopno, da imamo na voljo ukrepe, ki se osredotočajo na posamezne regije, na posamezne kmetije. Tukaj lahko vidimo kmetijsko politiko, ki pokriva zelo veliko različnih področji, ki so povezana s tem. In tukaj imamo barvano z modro tiste obvezojoče cilje za dosego cilja SKP. Torej, vsekakor obstaja povezava z zaščito tal. Sedaj pa si ognemo naslednjo prosojnico. Če vse skupaj strnemo, imamo zgoraj nekatere cilje, kako bi se izognili, naprimer, eroziji in tako dalje. Po drugi strani pa imamo načine kmetovanja oziroma sisteme, ki smo jih pregledali. In če si potem ogledamo, katere politike podpiramo, potem lahko vidimo, da gre tukaj za zelo veliko področji. In če to povežemo s projekti, ki so na voljo in ki so povezani z okoljskim kmetijstvom, potem je tu zajetih še več področji. In večino neposrednih povezav lahko pokrijemo s politiko, ki so na voljo in lahko pomagamo kmetom, da gredo v tej smeri. Kaj se dogaja na lokalni ravni? To je zelo pomembno. Pomembno je, kako se izvajajo programi. Seveda je vse to na lokalni ravni. In tukaj smo si ogledali deset primerov po vsej Evropi. V desetih različnih državah članicah. Gre za zahod, jug, osrednji del EU, pa tudi za sever. In kaj smo ugotovili? Ugotovili smo, da se kmeti načeloma zavedajo izzivov, ampak se jim ne zdijo tako nujni, torej ne zdi se jim, da je potrebno tako nujno ukrepati. Prav tako smo imeli zelo veliko kompleksnih vzročnih verig, med posameznimi dejavniki. In potem, seveda, imamo tudi tehnične dejavnike, da ni informacij, da ni strojev. In vse to zavira uporabo novih metod, ki bi lahko pomagale pri kmetovanju. Zdi se, da gre za mešanico na osnovni, obvezojoči ravni in tudi na ravni vzpodbud, da bi bili še boljši. In na svet je veliko krat zelo pomemben, da kmetje dobijo informacije, da vedo, kaj storiti, kako izvajati stvari. Zelo jasno je, da moramo v celoti vrednotiti politike zaščite tal. In to je zelo težavno zagotoviti zaradi mešanice politik. Težko ugotovimo, kakšen je končni učinek politike na evropski ravni in kakšen je učinek na področje varstva tal. To je zelo težko povezati. Sedaj pa, če se skupaj povežemo, lahko vidimo, da imamo na razpolago ukrepe v različnih politikah in to vključuje tudi mehanizme za podporo in nasvete, da je to zagotovljeno v zadostni meri, vendar potrebno se je ogledati uspešnost izvajanja in kaj se počne na tem področju. Navskrižna skladnost je prispevala k temu, da smo določili skupne referenčne stopnje. In tukaj govorimo o minimalnih zahtevah za varstvo tvan, na primer. In veliko krat se to uporablja. Vendar pa prehod je še vedno najpomembnejši del. In tukaj moramo podpreti prehod iz enega načina kmetovanja v drugega. Ali za začetek izvajanja nove kmetijske prakse. Torej, informacije in nasveti so zelo pomembni in to je potrebno še izboljšati. Kar manjka je dobro usklajevanje tudi z drugimi okoljskimi cilji. Če vse skupaj izvedemo nekoliko bolj celostno in to moramo storiti tudi na nacionalni ravni. Sedaj pa razširanje informacij. Evropski parlament je spodbudil ta projekt, še prav posebno gospod Lefol, In to je bil umestnik med delom, ki smo ga pravili mi, na bolj znanstveni ravni in delom, ki ga pravil GD Agri. Imeli smo kar nekaj delavnic in tudi seminar o politikah, kjer smo vključili tudi udeležene strani. In potem smo imeli tudi teh deset študij, dve glavni poročili, ki sta na voljo na internetu od maja in 15 tisočkrat so ljudje dostopali do njih od maja. Torej, zanimanje obstaja. Nekoliko edinstveno je tudi to, da smo pripravili preglednice v vseh jezikih, še prav, jezik, še prav posebno v jezikih Južne Evrope. To je bilo pomembno, ker so večkrat dostopali do teh jezikov. Špansko, portugalsko, to je bilo zelo pomembno. Pa tudi italijanščina je doživela veliko uspeha vse to je na voljo tudi na internetu. To se lahko ogledate na naši internetni strani. In imamo precej strani o posameznih temah. Lahko si gledate posamezne dele projekta. In s tem želim tudi končati. Hvala lepa za vašo pozornost. Le Foll ha chiesto la parola. Gospod Le Foll, se opravičujem. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi obima predstavnikoma komisije, ki sta predstavila ta projekt. Naj vam povem, da je parlament tisti, ki je dal pobudo. Katrin Gigant in sam sva stopila v stik s komisijo, ker smo želela, da bi naredili oceno neke vrste pregled novih kmetijskih praks v Evropi. Kot je že bilo rečeno, bistveno pri vsem tem je vprašanje ohranjanja tal. Tako v Evropi kot tudi drugot po svetu se stanje tal slabša. Že kolegom sem povedal, da se je treba zavedati, da povsod po svetu, na tistih tleh, kjer proizvajamo pridelke, imajo globino pravzaprav 30 cm. Razumeti morate, v čem je pravzaprav bistvo. Teh 30 cm tal je pomembnih. Ohranjanje tal je neke vrste obveza, ki jo moramo upoštevati. Zelo lepo je bilo pojasneno, kako je treba to upoštevati, če se nahajate na severu ali jugu Evrope, ker je pomembno, kakšna je rozija tal, kakšno je stanje tal. Vse skupaj je povezano z samim podnebjem, ali živite v bolj toplih krajih, vlažnih krajih, suhih krajih. Prav tako so pomembne kmetijske tehnologije, tudi tehnologije in same kmetijske tehnike lahko povzročijo degradacijo tal. Bistvo tega projekta je torej bilo, da se nasplošno preuči podnebje in vpliv podnebja na tla, istočasno pa smo želeli oceniti tudi, kolikšen je interes za ohranjanje tal. Tla imajo seveda zmožnost ohranjati organske materijale in tudi oglik. Danes je v tleh 70 milijard ton oglika. Evropa pa ga na leto izpusti približno 2 milijardi. 2 milijardi oglika izpustimo. Če tega oglika ne zadržimo v tleh, potem veste, kakšne bodo posledice za podnebne spremembe. K temu se bom vrnil čez nekaj sekund. Ta projekt je zelo pomemben zato, ker govori o tem, da se treba izogniti degradaciji tal. Prav tako smo v okviru tega projekta izpostavili tiste tehnike, ki lahko preprečijo degradacijo tal. Dva elementa sta bila izpostavljena: biološko oziroma organsko kmetijstvo, odvisno kateri termin uporabljate. Predstavljene so bile tudi nove tehnike, nove tehnologije, ki jih imenujemo tehnike ohranjanja tal. Pri obeh vrstah tehnik je zanimivo to, da če govorimo izključno o varovanju, ohranjanju tal, vedno v okviru teh tehnik odkrivamo nove modele proizvodnje, ki nam zelo konkretno omogočajo, da se odzovemo na vprašanje, kakšno bo trajnostno kmetijstvo jutri, kako lahko naredimo kmetijstvo produktivno in istočasno tudi ekološko odgovorno. Vsi smo se že odeležili razprav o trajnostnem razvoju. Vsi v Evropskem parlamentu se strinjamo s tem, da si je treba prizadevati, da je treba upoštevati tudi okolje, ko govorimo o kmetijstvu. Sedaj pa je treba preiti od besed k dejanjem. Treba je predlagati konkretne rešitve, še zlasti za kmete. Zelo dobro je bilo povedano, da se kmetje še kako dobro zavedajo izzivov, ki jih čakajo. Torej, v okviru ohranjanja tal se istočasno lotevamo tudi vprašanja proizvodnih modelov za prihodnost, ki morajo biti produktivni in istočasno ekološko odgovorni. Preko različnih krivulj je bilo zelo dobro pokazano, kot ste lahko videli, kakšno je stanje. Tekom časa se zmogljivost vključevanja novih tehnologij za to, da bi dosegli rezultate predhodnih načinov proizvodnje uporabili na tak način, da bi tudi ohranjali tla. Res je, da govorimo o ohranjanju tal, ampak te tehnike so pomembne tudi za vsa druga vprašanja. V prihodnosti bomo tako v parlamentu kot v komisiji morali govoriti o kmetijstvu, o njegovi povezavi z okoljem in sicer na celosten način. Imeli smo direktivo o pesticidih, o vodi, o tleh. Jutri bomo imeli morda uh, direktivo o herbicidih. Vsakič imamo eno direktivo za en problem, ampak ta problem je globalen, prečen. Zato je treba prečno iskati rešitve. Edino tako jih bomo našli. To je glavni izziv tega projekta. Naše izhodišče je bilo ohranjanje tal, razprava pa se razvija naprej in sicer govorimo o modelih in tehnikah ohranjanja tal. Hvala lepa za opravljeno delo, delo je res izvrstno. Projekt je bil zelo konceptualno zasnovan, obravnaval je tehnike na lokalni ravni, jih postavil v ustrezno perspektivo. Na podlagi to vrstnega dela bomo lahko našli odgovor na pravo vprašanje in sicer, kako bomo zagotovili prihodnost kmetijstva, tako da bo kmetijstvo zmožno proizvesti dovolj hrane za vse ljudi in bilo istočasno tudi trajnostno. To je vse, kar sem imel zapovedati. Še enkrat najlepša hvala vsem ki so delali pri tem projektu. Hvala. Grazie, grazie. Hvala lepa, Stefan. Zdi se mi, da je za prihodnost evropskega kmetijstva to zelo pomembna tema. Martin Hausnik je prosil za besedo, izvolite. Ja, ich darf auch der Kommission ganz herzlich danken für den Bericht. Tudi sam bi se zahvalil komisiji za poročilo in to kaže še enkrat, kako pomembna je ta tema, če si ogledamo zemljevid, koliko regije ogroženih parlament se mora lotiti te zadeve. Varstvo tal je žal blokirano v veliko primerjih, vendar pa to moramo imeti na dnevnem redu. To je bolj pomembno kot kdajkoli prej, tudi glede na posledice podnebnih sprememb. Razmere se bodo še poslabšale, to je potrebno imeti v mislih. In to bomo gotovo še imeli na dnevnem redu. Vprašal pa bi, ker je prvi del bil zelo hiter, dejali ste, da bi si morali prizadevati za minimalne zahteve za obdelavo tal. Morda je tako, vendar pa v praksi običajno vidimo, da se veliko krat uporablja zelo veliko kemije, veliko herbicidov, naprimer. In ne vem, ali tako resnično lahko pridemo do našega cilja. Ali ne povzročamo tako še večje škode morda na drugih področjih dejali ste, ekološko kmetijstvo je lahko odgovor na to, že, zaro, že samo zaradi samega pristopa in zato bi morali to spodbujati. Konkretno pa me zanima in tukaj žal niste navedli številk, težava je tudi z inte... Eh, vse večjo intenziteto kmetovanja. Seveda, veliko krat potrebujemo travinje, kajti to je pomembno sredstvo proti eroziji tal, naprimer. Žal pa moramo ugotoviti, da imamo tega, teh travin tudi vedno manj in da veliko krat pridelujemo koruzo, naprimer, na teh tleh in tudi tega se moramo kritično lotiti. Potem ste dejali na vzkrižna skladnost, bi lahko bilo zagotovilo za to, da bi stvari izboljšali na veliko področjih. Po mojem mnenju, navskrižna skladnost ne zadošča v tej obliki, kot jo imamo. Tukaj še manjka nekaj ozaveščene, da se moramo tega bolj resno lotiti. Grazie Martin, la parola d'Alberdes. Naslednji govornik, izvolite. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Hvala lepa, gospod predsednik. Žal sem bil nekoliko pozen. Moje letalo je imelo zamudo, zato nisem bil navzoč pri celotnem predavanju, vendar pa tema je znana. Kolega Lefol je spregovoril o pomembnih temah, samo pri eni točki bi rad opozoril, da bi bili bolj previdni. Tudi v Evropi imamo različne tipe tal, več kot 300 različnih tipov je. In razmere v Evropi so zelo različne. Poznam študijo Združenih narodov z konca 90-ih let in raziskovali so, kje je nastala največja škoda, kar se tal tiče. In v Evropi je bilo te še najmanj, če se primerjamo s svetom. Največ je bilo v Južni in Srednji Ameriki. To ima opravka tudi s kmetijsko strukturo, tam, kjer so veliki kmetijski koncerni, kot je to na primer v Srednji Ameriki, kjer imajo plantažni sistem, tam ti koncerni ne prisegajo na trajnost, ampak samo na dobičke. Kaj se potem zgodi v naslednjih desetletjih s tlemi, koncerne ne zanima. Tisti, ki pa želijo kmetovati trajnostno, ki želijo predati dobra tla tudi naslednji generaciji, te generacije pa bolj skrbijo za tlem. In zagotoviti moramo, da bi resnično izvajali trajnostno kmetijstvo. S pravim korobarjenjem lahko veliko dosežemo in tudi z moderno tehnologijo. Če si ogledamo tla sedaj, so manj pod pritiskom kot v 60-ih. Torej, z moderno tehnologijo lahko tudi zavarujemo tla. Rad pa bi opozoril, da bi ustvarjali nove birokratske ovire v Evropi in da bi spet s predpisi iz Bruslja urejali vsak posamični primer. To ne gre. Razlike so prevelike in zauzemam se za to, da bi tla obravnavali raznoliko in da to ostaja v nacionalni domeni to je naloga 27 držav članic, da z ustrezno nacionalno zakonodajo poskrbijo za to, da zavarujo svoje tla v svojih državah. Sem proti novi birokraciji iz Bruslja, proti novim predpisom, določamo nove termine, naprimer, da do konca februarja ni možno storiti tega in onega, potem pa seveda je težko vedeti, kateri je tisti najboljši dan za določeno storitev, ali je mogoče najboljši dan 1. marec ali zadnji dan februarja. In zato ne smemo biti preveč togi s predpisi. Kmetje najbolje vedo, kako ravnati s tlemi. Prosim, ne še več birokracije. Grazie, Albert, e Hvala, Albert. Tudi sam sem zamudil na današnjo sejo in se opravičujem. Žozebove. Najprej bi se rad zahvalil vsem za delo, ki ste ga upravili. Stefan Lefol je sodeloval z ekipo iz komisije. Naj se vrnem na temeljno načelo, ki na začetku ni bilo omenjeno, pa se meni zdi vseeno zelo pomembno. tla so nekaj živega in ko govorimo o tleh, ne moremo govoriti o tleh kot o neki podpori, kot o neki neživi stvari, temveč moramo o tleh govoriti kot o živem organizmu. To je pomembno izpostaviti, kajti s tem se bo spremenila tudi razprava. To bi morali omeniti tudi v preambuli tega poročila, ki pa moja mnenja omenja kar nekaj zanimivih točk bom na hitro povzel, ampak dve stvari je treba izpostaviti. V Andaluziji smo videli, s kakšnimi težavami se soočajo. Tam imajo intenzivno kmetijstvo, imajo pa precejšnje težave s pesticidi in nitrati v tlemi. Če predstavim še en primer iz Francije, monokulturno kmetijstvo, predvsem gre za žita, pri tem pride do sterilizacije tal zaradi kmetijske prakse, ki ne upošteva ustrezne logike. Mislim, da je na to res treba paziti. Verjetno bi bilo treba postaviti nove globalne paradigme, ne birokratske paradigme, ampak paradigme, ki so skladne z izzivi, ki čakajo skupno kmetijsko politiko. Leta 1957 smo začeli skupno kmetijsko politiko. Namen te politike je bil, da po dostopnih cenah zagotovimo dovolj hrane. Sedaj je treba temeljiti politiko na novih paradigmah, na kakovosti in na okolju. Še dva meseca naslovčita do srečanja v Kopenhavnu, zato bi komisija morda lahko sprejela nek nov naslov za to temo naprimer, nov kmetijski projekt bi lahko pomagal ohladiti naš planet. Hvala. Hvala lepa. Prosim, sedaj pa gospod Anta. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se rad zahvalil vsem gostom za kakovostno predstavitev. Približno 50 let že spremljamo področje kmetijstva. In tema se je tako razvila, da agronomija kot taka ni več toliko pomembna. Raziskave na področju agronomije so upadle, tudi v učnih načrtih je vse manj agronomije. Sedaj bi morali pedologijo bolj izpostaviti. Mislim, da je ta znanost, ta pedologija pomembna strinjam se s tem, kar je rekel eden izmed predhodnih govornikov. Mislim, da je Stefan Lefol rekel, da ne potrebujemo posamezne direktive za vsak posamezen problem. Stvari je treba obravnavati celostno, treba je povezati posamezna področja. Strinjam se s tem, kar je rekel Berdes in sicer, da bi morali stvari obravnavati celostno in svetu toplo priporočiti, da se s tem tudi ukvarja. Mislim, da bi v okviru skupne kmetijske politike morali govoriti ne samo o pomoči, ki jo lahko nudi svet, ampak bi morali govoriti tudi o agronomiji v kakršne koli obliki želji. Bene. Eh. Dobro. John Stewart. Thank, thank. Hvala lepa gospod predsednik, to je zanimivo študijo, o tem ni dvoma. Vendar ne strinjam se z naslednjim. Namreč, da bi karkoli od tega morali vključiti v nas križno skladnost, mislim, da bi se temu morali za vso ceno izogniti. V Združenem kraljestvu je to predmet samoregulacije. Če nekdo dopusti, da mu zemlja propade, ga lahko, če je najemnik, lasnik izžene. Če kmet dovoli, da se veliko zemlje znajde na cestah, ga mestni svet opozori in ustrezno ukrepa. Zemlja je naša in poskrbeti moramo, da bo v, dobri, v dobrem stanju. Lastnik zemlje ali najemnik mora ohraniti urednost tistega, kar ima v lasti. Ne sme dovoliti, da urednost pade. Govorili smo o organski snovi mislim, da to ni zanesljiv kazalnik zdravja zemlje. Nekatere vrste zemlje imajo visoko vsebnost organskih snovi, druge pa ne. Visoko stopnja organskih snovi lahko pomaga, vendar ne moremo je zagotoviti v nekaterih vrstah zemlje. Nekatere vrste najbolj produktivnih zemelj sploh nimajo visokih stopnih organskih snovi. Tudi polži so problematični, težko jih je nadzirati in znajdejo se tudi v vodi. In če ugotovili smo, da če manj kurimo slamo, ustvarimo problem. Imamo pa še tudi druge težave, naprimer direktiva EU o nitratih, kar zadeva zbijanje. Tudi to je problem včasih zbijemo zemljo, ko želimo predelek spraviti z nje. In potem moramo uporabiti dodatne postopke, da zemljo spet spravimo v dobro stanje. Prosim ta odbor, da tega ne vključimo v nosbližno skladnost. Preprosto tega ne potrebujemo. Hvala. Bene, grazie. Giovanni Lavija, da kje so la parola. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Ta tema, ki jo danes obravnavamo, je zelo zapletena. Problem je zelo kompleksen. Hvala lepa komisiji za podano predstavitev. Ampak zdi se mi, da obstaja velika diferencijacija med posameznimi območji. Podnebje ima seveda svojo vlogo pri tem. V okviru te analize ste ocenili stanje tal, ampak mislim, da fenomena ne morete oceniti, če na ne gledate celostno. Zato bi morali razmisliti o teh vprašanjih v luči vpliva podnebnih sprememb na kmetijstvo. Na jugu Evrope smo priča pojavom, ki so drugačni od pojavov v drugih delih Evrope. Vodni viri na jugu Evrope vsebujejo vse več soli. Zato prihaja tudi do sterilizacije tal. Gre za nek cikličen proces, v okviru katerega bi morali na vprašanja gledati celostno. Tudi investicijske politike bi morale podpirati tiste strukture, ki omogočajo ohranjanje vodnih virov tako da se vodni viri ne bi pojavljali kot negativen dejavnik, ki slabša kakovost tal. Skratka, vsa vprašanja bi morali obravnavati celostno, kajti le tako bi morali, kajti le tako bi lahko pripravili ustrezno politiko. Hvala. E. Najlepša hvala, Giovanni Lavija, George Lajo. Z njim bomo tudi zaključili razpravo. Mikrofon, prosim. Hvala, gospod predsednik. Čisto na kratko. To je zelo težko vprašanje na nek način, še posebej v smislu iskanja rešitev. Zdi se mi, da so po Evropi različni, različne države in različne težave v zvezi z erozijo zemlje veliko je povezano z kmetijskimi praksami na teh območjih in mislim, da rešitev leži na ravni lokalnih vlad in ne na ravni EU. Mislim, da si moramo prizadevati iskati odzive na lokalni ravni. Na škotskem, odkudre sam prihajam, so pogoji prav, prav gotovo drugačni, kot so pogoji naprimer v Španiji ali na nekih bolj sušnih področjih v Združenem kraljestvu in na škotskem. Zato mislim, da bi bilo bolje, če bi odzive na probleme izkazali na nacionalni ravni in ne na ravni EU. Grazie, George. Hvala, George. Preden dam besedo nazaj strokovnjakom, da odgovorijo na ta vprašanja, naj tudi sam povem, da je ohranjanje tal zelo pomembna tema. Ta tema sovpada s tisto, ki jo bomo obravnavali čez nekaj minut. Namreč govorili bomo o podnebnih spremembah, ko nam bo nekaj več o tem povedal tudi Stefan Lefol. To so vse teme, ki vplivajo na samo legitimnost skupne kmetijske politike. To so teme, ki jih moramo obravnavati, če želimo državljanom dokazati, da moramo izvajati skupno kmetijsko politiko tudi po letu 2013. Vprašanja, kot so okolje, ohranjanje in varovanje tal, upravljanje z naravnimi viri in tako naprej, dobro počutje živali, proizvodnja vseh javnih dobrin, so teme, ki po mojem mnenju zadevajo vse nas. Zahvaljujoč dosežkom skupne kmetijske politike smo pridobili na verodostojnosti. In prav zahvaljujoč doseženim rezultatom imamo v Evropi tudi vse večjo podporo za skupno kmetijsko politiko. Sedaj pa dajem besedo strokovnjakom, če želite odgovoriti na vprašanje. Hvala, gospod predsednik. Hiter odgovor na vprašanje, ki ste mi jih postavili. Najprej se želim zahvaliti za zelo pozitivne pripombe, ki smo jih prejeli v zvezi z veliko stvarmi, ki smo jih omenjali v tej študiji. Postavili ste nekaj specifičnih vprašanj v zvezi z vplivom uporabe pesticidov, še posebej herbicidov, kar zadeva kmetijstvo. To je zelo dobro znano vprašanje. V poročilo SOKO smo poročali o študijah, ki so kazale dobre učinke ohranjanja zemlje in to bi lahko bil kazalnik bi biotske raznolikosti v zemlji še seveda pa imamo pomankanje podatkov, še posebej na dolgi rok, kako to vpliva na zemljo. Še vedno je veliko prostora za dodatne raziskave, da ugotovimo, kakšni so dolgotrajni učinki teh tehnologij. Bilo je tudi postavljeno vprašanje intenzivnega kmetijstva. O tem nismo sicer natančno govorili, govorili smo o sistemih kmetovanja in praksah, ki bolj uporabljajo nekatere načine ohranjanja zemlje, tudi kar zadeva spremenjene travin v polja. Podatki, ki jih imamo v poročilu, kažejo, da se je v Evropi v zadnjih letih povečalo gozdarstvo, zato je trend prav nasproten. Za druge stvari pa se da predajam besedo svojemu kolegu, ki bo podal bolj podrobne odgovore. Hvala. Nekatere nekatere vprašanja so bila v zvezi z ravnjo politik, to so vedno odločitve, ki jih moramo sprejeti. Opozorili pa smo tudi na različne odgovornosti in pokazali smo, kakšne so različne možnosti, še posebej, ko govorimo o potrebi po več študijah. Tam govorimo o tem, da bi več stvari morali izvajati na lokalni ravni oziroma na nacionalni ali podnacionalni ravni. Vprašanje je torej, kakšna je vloga evropske ravni oziroma koliko bi naj Evropa tukaj vplivala. Druga vprašanja. Navskrižna skladnost se je pogosto pojavila v obeh smereh. Mislim, da je ena stvar navskrižne skladnosti ta, da je pozornost na zemljo postavila na dnevni red razmišljamo o pomenu ohranjanja zemlje in to je sedaj na dnevnem redu. Vprašanje, koliko bo to uporabljeno na lokalni ravni, koliko ne, koliko lahko storimo na evropski ravni, mislim, da je to vprašanje, o katerem moramo razpravljati in o katerem bomo razpravljali. Med drugim tudi tukaj. Glavno vprašanje pa je, da smo sedaj pokazali, da to lahko vrstimo na dnevni red in tudi kmetje sedaj vedo, da morajo skrbeti za svojo zemljo. Na to smo opozorili in to je vse, kar lahko rečemo v zvezi s tem. Mislim, da so bile ostale samo pripombe, ki smo jih bili zelo veseli, tudi pozitivne povratne informacije in tega smo zelo veseli. Bene, cari colleghi. Dobro, kolegice in kolegi, predlagam, da gremo na četrto točko, če se strinjate, Evropsko kmetijstvo in podnebne spremembe. Tudi ta tema je seveda zelo pomembna za naš odbor, kot sem že prej povedal. Kmetijske dejavnosti niso samo del problema, ampak so tudi del rešitve. Preden dam besedo Stefanu Lofolu, naj povem, da je naš odbor, kot veste, prosil za dovoljenje, da se stavi pobud, poročilo na lastno pobudo. Odbor za okolje je našo prošnjo zavrnil, tako da bomo mi samo pripravili mnenje o tej temi. Zelo pomembno je, da tudi naš odbor pripravi poročilo na temo podnebnih sprememb v povezavi s kmetijsko politiko. Besedo pa dajem Stefanu Lafolu. Hvala lepa še enkrat, gospod predsednik. Ravno kar smo govorili o pobudi v zvezi s tem soprojektom, pripombe, ki so bile podane, se mi zdijo upravičene. Mislim, da bi si morali dopustiti nekaj manevrskega prostora med regionalnim, lokalnim, evropskim in nacionalnim. vendar je to tema, kot sem že prej povedal, ki od nas zahteva, da bolj poglobljeno razmislimo o tem, kako bomo mi kot odgovorni za kmetijstvo, bodi si na politični ravni, na strokovni ravni ali kateri drugi ravni, odgovorili na vprašanje povezano s eh, globalnim segrevanjem kmetijstvo in prehrambena industrija seveda predstavljata pomemben del v Evropi. Kako lahko kmetijstvo v celoti prispeva k reševanju problem? Kot je rekel Žozeb Bove, ali lahko kmetijstvo kakorkoli pomaga k ohlajanju planeta, k zmanjševanju segrevanja? planeta, ki, kot veste, prinaša številne težave. V nekaterih delih sveta, tudi v Evropi, so priča naprimer močnim nalivom, ki vplivajo na tla. V drugih delih sveta se soočajo s sušo. Pa ne gre samo za države z južne poloble ali južnih delov, ki trpijo sušo. Ni samo Andaluzija tista, ki trpi sušo. Čez 30 do 40 let bo tudi Francija imela v celoti sredozemsko podnebje, tako da si moramo zastaviti kar nekaj vprašanj. Naprimer, kako lahko kmetijstvo prispeva k boju proti podnebnim spremembam. Dve možnosti sta. Prva možnost je, da kmetijstvo neha proizvajati toplogredne pline. To je prva možnost. Ampak kaj lahko storimo za to, da bi v okviru kmetijstva zmanjšali proizvodnjo toplogrednih plinov? Naprimer, zmanjšanje uporabe fosilnih goriv, naprimer nafte. Danes se ogromno nafte porablja, potem imamo dušikove kisline, kot veste, predvsem, ko gre za obdelavo samih tal, Potem pa je tu še vzraja, ko gre za metanizacijo, kot veste. Metan je štirikrat ali celo petkrat bolj močan plin kot oglik in ravno tako prispeva k toplogrednim plinom. Kaj torej storiti v boju proti podnebnim spremembam in globalnemu segrevanju? Kmetijstvo bi moralo pomagati tudi pri omejevanju oglika, kar pomeni, da bi moralo kmetijstvo prispevati k zmanjševanju toplogrednih plinov v ozračju. Če se vrnem k temu, kar je bilo omenjeno že v okviru projekta Soko, treba je storiti vse za to, da oglik, ki je v zemlji, ostane tam. To je zelo pomembno. In tudi v tem projektu je to omenjeno. 70 milijard ton oglika je v zemlji in bolje je, da ta oglik tam ostane. Na nek način ga moramo tam zadržati. To pa bomo storili na tak način, da bomo uporabljali tiste proizvodne tehnike, ki temeljijo na fotosintezi. S tem se bomo tudi različnim dušikom izognili. Potem gozdno kmetijstvo, gozdarstvo, to je pomemben element. Tam je neke vrste vodnjak za oglik. Kot veste, eno drevo lahko usrka veliko oglika. Gozne površine se v nekaterih državah v Evropi povečujajo, v Indoneziji in drugod po svetu pa prihaja do krčenja gozdnih površin, kar ponovno povzroča hitrejše segrevanje zemlje. Bistvo, če povzamem, je, da kmetijstvo stori vse za to, da se zmanjša izpust toplogrednih plinov in da se v okviru kmetijstva uporabljajo tiste prakse, ki pomagajo pri ohranjanju oglika v tleh. To sta po mojem glavna dva elementa. Naj dodam še enega, ki ga je nakazal že predstavnik komisije. Namreč mi moramo znati prilagoditi kmetijstvo tudi novim podnebnim pogojem, naprimer suši ali pa pojavu novih rastlin. To je treba vse upoštevati pri snovanju politik. Naj zaključim z nečim pomembnim in sicer z biotsko raznolikostjo. Kar naprej govorimo o biotski raznovrstnosti in raznolikosti. V 21. stoletju je 70 odstotkov kmetijske biotske raznovrstnosti, ne naravne, ampak kmetijske, izginilo. Tudi tu si moramo zastaviti kar nekaj vprašanj. Kaj lahko storimo za to, da spodbudimo biotsko raznolikost? Treba je spodbujati tiste proizvodne modele, ki nam bodo pomagali pri zagotavljanju biotske raznovrstnosti, naprimer kolobarjenje je eden izmed takih načinov. Dobro je tudi pridelovati različne kmetijske proizvode. Tudi z gospodarskega vidika je to dobro, kajti na tak način bomo na trg poslali več proizvodov. Spodbujati je treba vse tiste kmetijske modele, ki zmanjšujejo uporabo fosilnih goriv, ki zmanjšujejo izpust toplogrednih plinov. Spodbujati je treba tiste modele, ki nam bodo omogočili, da zadržimo oglik v tleh. Predvsem pa mora kmetijstvo pomagati pri reševanju vprašanja biotske raznovrstnosti. Kot je rekel predsednik odbora, treba je pri iskanju odgovorov na to pomembno vprašanje upoštevati tudi socialni vidik. S tem bomo upravičili obstoj skupne kmetijske politike. Hvala. Bene, grazie, uh... Hvala lepa, Stefan. Odpiram razpravo o tej zelo pomembni temi. Gospa Polson je prva. Polson, madame.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 in obveza, da se s to temo ukvarjamo, s podnebnimi spremembami in vplivi na kmetijstvo se je potrebno ukvarjati in mi, ki poznamo določene stvari, moramo spodbuditi postopek, v okviru katerega bi tudi evropski državljani začeli razumeti, da kmetijstvo ni največji krivec pri podnebnih spremembah ali pri uničevanju okolja. Kmetijstvo je najpomembnejši dejavnik za iskanje rešitev velikanskih izzivov, s katerimi se srečujemo. Težave, ki jih sabo prinašajo podnebne spremembe, ne glede na to, kje tiči vzrok, so zelo velike. Tam, kjer že sedaj imamo sušna območja, bo postalo še bolj sušno. Tam, kjer je že sedaj preveč vlage, bo do stvari še bolj vlažne. Vemo, da se bodo tudi bolezni vedno bolj širile, ker bomo imeli vedno milejše zime, naprimer, tudi pri nas na severu. Vemo tudi, da je del težave tudi dušik in metan. Ogledala sem si študije in kolikor vem, ni nihče podal pravega odgovora na vprašanje, pa naj si gre za gnojila ali kaj karkoli drugega, koliko tega dušika iz gnojil, naprimer, se sprosti v ozračje, tega nihče ne ve. In dejansko moramo tu doseči še napredek. Dušik je 230 krat bolj nevaren od oglikovega dioksida. Seveda varstvo tal je pomembno in če želimo spodbujati fotosintezo, in izkoristiti tla še bolje. In če bi lahko še več snovi vezali v tla, da bi tako vezali oglik in ogliko dioksid, potem bi dejansko lahko dosegli zelo veliko in premagali te velikanske izzive in izpuste oglikovega dioksida. Potem pa obstaja tudi težava pesticidov in tako dalje, kjer pa ni na voljo dovolj raziskav. Študija o boju proti škodljivcem. To je vse v rokah kemijske industrije, kemične industrije, kje pa so neodvisne študije. V kmetijstvu seveda potrebujemo ustrezne pesticide, ki niso stropeni ali pa so stropeni takrat, ko je to potrebno, potem pa ne več. In potem imamo še en vidik, namreč proizvodnja energije. Najmodernejša tehnologija je na voljo in s tehnologijo bi naj bilo kmetijstvo samo oskrbno, neodvisno, kar se energije tiče. Če imamo toliko biomase, ki jo lahko uporabimo za biogoriva, kot je biodizel, potem tukaj naj ne bi bilo težav. Tehnologija obstaja, ni pa dovolj politične volje, torej tukaj ne gre za raziskave, vemo že, kako stvari izgledajo. In če želimo izboljšati proces fotosinteze, če bi naj vezali več snovi iz zraka v tla, potem bi lahko tako tudi proizvajali več energije. Tako, kar se različnih oblik tiče, pa tudi, kar se gozdov tiče. Kajti tukaj bi tudi lahko bili bolj okolju prijazni. To poročilo na lastno pobudo je nekaj, kar moramo spodbujati in nalogo kmetijstva moramo še enkrat izpostaviti kot najpomembnejši del rešitve. Hvala lepa. Olson, edeso. Hvala, gospa Polson. Sedaj pa gospod Hašford. Hvala, predsednik. Hvala poročevalcu za zelo zanimivo poročilo. Strinjam se z njim. Podnebne spremembe so pomembno vprašanje za kmetijstvo. Dejstvo, da kmetijstvo obravnavajo kot del problema, je eno od sporočil, ki jih bomo čimprej morali posredovati industriji. Ampak to sporočilo, da je kmetijstvo del problema, po drugi strani pa je kmetijstvo lahko del rešitve. In v tem vidiku, z tega vidika, ima kmetijstvo in industrija velik, velik potencial. In to moramo povezati z vedno večjim povpraševanjem po hrani. Nahraniti bomo morali vedno večje število prebivalstva. Povezati moramo torej vprašanje podnebnih sprememb in kako nahraniti ljudi na svetu. Vprašanje je, kakšno vlogo lahko vlada pri tem igra in to omenja tudi poročevalec. Pri prejšnji točki na dnevnem redu smo imeli to tudi na programu, kar zadeva zakonodajo. Zakonodaja mora biti tako imenovano zadnje zatočišče. Vendar prepričan sem, da je ključ v raziskavah in razvoju. Želim, da bi poročevalec vključil tudi to, da so finančna sredstva, ki so na voljo za raziskave in razvoj v ta namen, zelo, zelo nizka. Mislim, da bi morali zahtevati več sredstev, ki bi jih zagotovile vlade za pomoč raziskavam in razvoju, za pomoč industriji. Grazie, George Lyon. Hvala lepa, George Lai. Hvala, gospod predsednik. Strinjam se s tem, kar je povedal gospod Ashworth. Kakor je povedal poročevalec, so podnebne spremembe ena od temeljnih sprememb, ki se bodo zgodile v kmetijstvu ugotoviti moramo, ali je kmetijstvo del problema ali rešitve, kar zadeva živino rejo, proizvodnjo metana. To je resno vprašanje in poskusiti moramo najti neke rešitve za to. Richard je to že povedal, ampak sedaj tudi sam opozorjam na to, da moramo zagotoviti več za raziskave in razvoj, za boj proti podnebnim spremembam. tega boja ne bomo zlahka zmagali. Več naložb potrebujemo povsod po svetu, da bi našli rešitve za te probleme, kajti ne vidim, kakšna rešitev bi bila to, da bi vso živino spravili pod streho in potem poskusili zajeti metan. To ne bi imelo smisla. Sedaj pa, kako bi lahko našli rešitev, da bi zmanjšali količino energije, ki jo industrija porabi. Približno en odstotek energije na svetu se porabi za kmetijstvo, proizvodnjo gnojil, pesticidov in tako naprej. Razviti moramo pridelke, ki bodo lahko rasli z manj vnosa, po mojem mnenju. Zato potrebujemo raziskave in razvoj, ki jih financirajo vlade, razvoj novih pridelkov, ki potrebujejo manj dušika, manj pesticidov, manj gnojil in biotehnologija bo eno od orodij, ki jih bomo morali uporabiti. Žal pa ta trenutek to preučujejo samo komercialne družbe in upam, da se bodo vlade kmalo tudi vključile v to. Mislim, da bi bilo dobro, če bi se v poročilu močno posvetili temu, da zagotovimo raziskave in razvoj strani vlad po celotnem področju kmetijstva tudi kar zadeva živinorejo in različne pridelke. Upam, da se boste posvetili potrebi po raziskavam in razvoju in da bi industriji pomagali za to, da zmanjša svojo oglikovo sled v prihodnih letih. Hvala. Hvala, George Martin Ošli. Ja, ich darf dem Berichterstatter Herrn Lefol ganz herzlich danken. Poročevalcu Lefolu bi se rad prisrčno zahvalil omenil je veliko pomembnih tem in intenzivno ga bom podpiral pri tem pomembnem poročilu. Kmetijstvo je po eni strani zelo prizadeto zaradi podnebnih sprememb, pa tudi povzročitelj po drugi. To mora biti jasno. Današnje kmetijstvo je zelo energetsko intenzivno, kar se goril tiče, torej primarno, pa tudi sekundarno za izdravo, naprimer, sintetičnega dušika. Tudi tukaj se uporablja zelo veliko. In to moramo upoštevati, če razmišljamo o tem, kako bi lahko kmetijstvo prispevalo k boju proti podnebnim spremembam. Kmetijstvo bi lahko jasno vključili v ta boj. In v naslednjih letih bi morali v vseh dogovorih vključevati tudi kmetijstvo, da bi podali prispevek je potreben. Dve stvari, o katerih se bomo morali intenzivno pogovarjati in v zadnjih letih tega nismo počeli dovolj. Najprej metan. In o tem smo se gotovo premalo pogovarjali, kajti to ima opravka z intenzivnostjo kmetijstva. In to je pomembno tudi z nivojem gnojiv. In to moramo tudi si ogledati, kako bi v prihodnosti lahko to povezali z drugimi sistemi in bili bolj okolju prijazni. Kar se energetske intenzivnosti tiče, mislim, da moramo spodbujati tudi regije. Nesmiselno je, če, na primer, transportiramo energijo iz oddaljenih regij. Tudi tukaj lahko veliko stvari spremenimo. In rečeno je že bilo, da težav v Evropi ni, da so te v Južni Ameriki. Seveda tudi mi povzročamo te težave, kajti veliko krmil prihaja iz Južne Amerike, naprimer, če si ogledamo samo pridelavo soje, potem lahko vidimo, da je to tudi težava našega kmetijstva in ne moremo se delati, kot da je to samo težava Južne Amerike in ne nas. To ima torej upravka tudi z našo proizvodnjo in zato moramo biti tudi odgovorni, kar se tega tiče. In bi morda lahko način proizvodnje, naprimer, kar se resninskih beljakovin tiče, izboljšali, zaključili v Evropi in potem ne bi potrebovali južnoameriških. Mislim pa, da smo se enotni pri eni točki. Potrebujemo več raziskav, več znanstvenih podatkov za bodočo usmerjenost kmetijstva in za prihodnje težišča, kar se boja proti podnebnim spremembam tiče. In mislim, da moramo to v prihodnosti ukrepiti. Grazie, Martin, Jose, Hvala lepa, Jose Bove. naj nadaljujem tam, kjer je končal Martin. Mislim, da je treba upoštevati tudi površino, ki jo uporabljamo za proizvodnjo soje. 50 milijonov ton soje uvozimo letno v Evropi in to, zato bi potrebovali 22 milijonov hektarjev v Evropi ne moremo rešiti vprašanja podnebnih sprememb, če ne bomo poštevali tudi sprememb pri vzreji. Ko gre naprimer za rastlinske beljakovine in pridelavo le teh. Do sedaj smo večino teh kultur uvažali. Treba je poštevati tudi kolobarjenje. Še ena stvar se mi zdi zelo pomembna in več kolegov je to že omenilo. Gre za metan. Tudi tu obstaja ogromno potencijala za to, da se uporabi, ponovno uporabi ta metan. V Nemčiji, še zlasti v Nemčiji, pa tudi v Avstriji so opravili veliko dela na tem področju. Predvsej držav zaostaja pri razvoju na tem področju, ampak kolikor vem, bi lahko veliko metana uporabili na posameznih kmetijah in te izkušnje potem prenesi na večje strukture. Tretja stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, pa so podnebne spremembe, seveda. Treba je spremeniti tip kmetijstva kakšen tip kmetijstva se bo uporabljal na katerih področjih, kakšna semena bomo uporabljali. Ne gre samo za tehnološki razvoj in inovacije, temveč že tudi zato, da se v raziskave na področju semen vključijo tudi praktiki z kmetij. Treba je povezati kmet, znanstvene raziskave, z proizvodnjo semen na kmetijah samih. Mislim, da je ta razvoj bolj prilagojen letnim spremembam. Hvala. John Stewart je ponovno prosil za besedo. Hvala, gospod predsednik. Gotovo je vsakmu pravilu treba pripisati izjemo temperatura na svetu od leta 1998 padajo. Torej, zanima me, ali imamo res tako velik problem. Februarja sem bil v Indiji, februarja 2008 in to je bila najhladnejša zima, kar se jih spomnijo. Prejšnjo zimo, nič 8, nič 9, sem na svoji kmetiji na vzhodu Anglije zasledil sneg šest zaporednih mesecev. Zdi se mi, da problem segrevanja ni tako velik. Največji prispevek k ogrevanju zemlje prispevajo vodni hlapi. Glede tega ne moramo storiti nič. Če želimo nekaj narediti glede toplogrednih plimov, kaj, kaj bomo storili z vodno paro? Ogljikov dioksid. Zanima me, koliko ljudi ve, da to predstavlja nič cela nič 3-8 odstotka atmosfere. V preteklosti je bil desetkrat večji in takrat je bilo mnogo hladneje, kot je sedaj. Potrebujemo oglikov dioksid, sam sem kmet in to potrebujem. Prosim, ne, bori, ne smemo se boriti proti temu. Metan, ne vem, koliko ljudi ve, koliko metana je v atmosferi. Nič, cela, nič, nič, nič, nič, nič, nič, dva odstotka. To ni veliko. Veliko večino tega pred, proizvajajo organizmi na dnu morja, potem se zdi, da naša živina ne prispeva k temu, kakšen bo svet čez 150 let. Ne vemo. Strinjam se s komentarji v zvezi z dušikom. Res je, mami ga lahko porabili na svojih pridelkih, če bi bolj uporabljali tehniko, ampak Večina ljudi meni, da je to izprijeno in kruto, zato tega ne počnemo. Sedaj pa nekaj zvezi s sojo in beljakovinami. To seveda uvažamo, strinjam se, veliko tega uvažamo, vendar veliko več bi lahko sami proizvedli beljakovin, če bi uporabljali biotehnologijo. Sojo bi lahko prilagodili tako, da raste v hladnejših področjih, in ali pa bi druge pridelke pridelali, predelali tako, da bi jih lahko gojili vsaki dve leti, ne vsakih šest let. To je vse. Hvala. Latfelder, ki je sva dobrodošla. Hvala lepa. Latfelder je naslednji. Köszönöm, eh, elnök úr, a... hagyj hívjam föl arra a figyelmet. Hála. Opozoríti vás želím na to, da resnično menimo, da so ta vprašanja zelo pomembna. Opozoriti pa želim na to, da bi morali spodbujati energijsko prijazno uporabo vsega. Obenem pa je mađarska vlada bila nesposobna doseči dogovor z Evropsko komisijo. In zaradi tega niso mogli ustrezno uporabiti evropskih sredstev zato da bi lahko uporabljali obnovljive vire energije. Na mačarskem ti dve področji podpirajo druga sredstva in ne evropska sredstva. To še posebej velja za kmetijstvo ali predelavo hrane. Mislim, da gre tukaj za nasprotje. Veliko moramo spremeniti na tem področju kar zadeva proračune po letu 2013, bo eno od pomembnih področji obnovljivi viri energije in energijski prihranek. To bo še posebej zadevalo kmetijstvo in industrijo predelave hrane. Opozoriti pa ve želim tudi na naslednje. Protislovno je, da pogosto oblikujemo pravila, ki povečajo energetsko porabo na kmetijskem področju. Naprimer, pravila v zvezi z dobrobitjo živali in zdravjem živali so takšna, da zahtevajo večjo porabo energije. Zato mislim, da bi v prihodnosti morali poskrbeti, da zakonodaja ne bo takšna, ki bi spodbojala večjo porabo energije na teh področjih. Hvala. Hvala lepa. Albert. Hvala lepa, gospod predsednik. Kar se podnebnih sprememb tiče, tu sem vedno zelo previden. Kaj tiče, si ogledamo v zadnjih 2000 let, potem smo tudi že v preteklosti imeli zelo velike podnebne spremembe. Samo v prečasih nismo imeli televizijskih podob tega, Najhujše poplave so bile leta 1342 v Evropi. Kakšne so, kakšni so bili razlogi emisije CO2? Gotovo ne tudi nepodnebne spremembe. Torej, že od nekdaj smo imeli spremembe, kar se podnebja tiče. In kot sem dejal, vzroki takrat za poplave leta 1342 so enaki kot sedaj. Pač poplava, do poplav pride, ko v kratkem času zelo veliko dežuje. In če si ogledam bavarske in nemške reke, potem lahko ugotovim, da že dolgo nismo dosegli tiste najviše višine rek. In torej je potrebno tukaj ne vedno govoriti samo o politiki, temveč tudi o znanstvenih dejstvih. Vse moramo seveda storiti, da bi kar seveda dolgo lahko izkoriščali naše fosilne vire, naprimer kmetijstvo gotovo ni največji sovražnik podnebnih sprememb, temveč lahko prispeva veliko k temu, da bi manj CO2 ohajalo v atmosfero. 7000 litrov porabim vsako leto za ogrevanje svojega doma. Sedaj pa ne potrebujem več 7000 litrov kurilnega olja, ker hišo ogrevam z lešnimi odpadki. In to je trajnostno kmetijstvo. In zato sedaj prošnja za komisijo, da natančno ugotovi, koliko biomase letno pridobimo na kmetijah in imamo sicer študijo iz 90-ih let, ki pa verjetno ne drži več takrat je bilo napisano, da samo 3 odstotke biomase uporabimo, 97 odstotkov pa ne. To pomeni, teh 97 odstotkov nekje zgnije in tako se spet sprosti veliko CO2 v atmosfero. Kar moramo storiti je, da bolje izkoriščamo biomaso, naprimer pri gradni bi uporabljali za okna, vrata, les, potem bi lahko za desetletja naprej vezali CO2. Stari, stare hiše so večinoma zgrajene iz lesa in to že 400 let in tako se torej veže ta CO2. In če ne bi sedaj uporabljali vrati in oken iz umetnih mas, temveč les, bi lahko veliko več storili za vezavo CO2 tukaj se strinjam eh, z večino, da moramo opraviti več raziskav in dobiti več praktičnih predlogov. In tukaj moramo vključiti tudi gozdarstvo, ki bi lahko veliko prispevalo k boju proti podnebnim spremembam. Hvala, Albert. Gospa Doc. Uh, Hvala, gospod predsednik resnici se mi, da smo zašli v razpravo o tem, ali gre sploh za segrevanje ozračja ali ciklične spremembe našega podnebja. Ne glede na to, kakšne so vaše mnenje v zvezi s tem, mislim, da bi si morali nekaj zapomniti v zvezi z lokalnimi kmetovalci. Na severnem Irskem, odkudar prihajam sama, je večina kmetij majhnih. So v družinski lasti in večina kmetov se vidi kot varohe okolja. Želijo imeti dobro okolje in trajnostne prakse za prihodne generacije. Kmetije prehajajo iz generacije v generacijo in v interesu kmetovcev je, da predajo nekaj, kar je dragoceno, dobro in trajnostno za prihodnost. Odbor želim prositi, da se posveti dvema vprašanjima. Eno vprašanje je takšno, da se z njim ukvarjajo tudi na nacionalni ravni. Omogoči, omogočilo nam bo različne načine in različne sisteme proizvodnje. Ti sistemi se razlikujejo po Evropi, ampak tudi v Veliki Britaniji in Severnem Irskem. Naprimer, na Severnem Irskem je industrija mlečnih izdelkov, industrija, ki temelji na travi, travinjah. Tako imamo drugačne ravni metana. Zato si moramo ogledati stvari tudi na nacionalni ravni in kaj lahko storimo tam, ne glede na izide razprav, ki jih bomo imeli. Mislim, da si moramo zapomniti, da to ne sme biti izgovor za več birokracije in več pravil. Velike strukturne spremembe za kmete v tem ozračju finančnih težav so zunaj njihovega dosega. Zato moramo biti praktični pri tem, kaj predlagamo in tega ne smemo uporabiti kot izgovor za dodatne direktive in previdno moramo razmisliti o dodatnih pravilih za kmetijstvo in industrijo. Najlepša hvala. Naslednji govornik. Przewodniczący. E, to niezwykle ważny dokument e, i oczywiście. Hvala lepa. Ta dokument je po mojem mnenju zelo pomemben. Seveda se lahko pogovarjamo o podnebnih spremembah, pa naj si to bo dejstvo ali ne. Kmetje to dobro razumejo in v razpravi bi morali razmisliti o tem, kako bi lahko kmetom pomagali, da bi se prilagodili na podnebne spremembe. To zadeva individualno proizvodno na manjših kmetijah, kajti veliko kmetov ima dan danes težave. Naprimer, pri porabi vode, pri upravljanju z odplakami, vse to je povezano in ta dokument to opisuje. In sicer precej natančno. Vendar pa mislim, da je tudi precej pomembno, da si ogledamo dejstvo, da je kmetijstvo tukaj vodilno, kar se tiče boja proti podnebnim spremembam. Ko govorimo o podnebnih spremembah in o kmetijstvu, mislim, da bi morali razmisliti tudi o tem, kako bi naj oblikovali kmetijstvo v prihodnosti. Mislim, da dejansko potrebujemo veliko raziskav. Pomembno pa je tudi, da izpostavimo dosedanje dosežke raziskovalcev. Mislim, da moramo premisliti o tem, kako smo do sedaj izkoriščali evropska sredstva, naprimer, kar se podeželskega razvoja tiče, in kako bi lahko ta izkoristili za to, da bi ozelenili Evropo. Premisliti moramo, kako bi ti skladi lahko pomagali kmetom in tudi bojo proti podnebnim spremembam. Mislim, da je ta dokument zelo pomemben. In to bi se naj pozitivno zrcalilo tudi, kar se načrtovanja v prihodnosti tiče. In to je tudi vloga za naš odbor. Hvala lepa. Grazie, onorevole Delange. Hvala lepa, kolega, kolegica Delange. Um, a še žal. Hvala lepa, gospod predsednik. Kakor veste, prihajam iz države, kjer 70 odstotkov BDP zagotovimo pri proizvodni na ravni morske gladine in mislim, da nobena država ne more reči, da je poprečno 6 metrov pod gladino morja. Pri, če govorimo o ravneh nivojih vode, potem moramo poskrbeti za to, da bomo na, v Kobnavnu uspešni, zato da se bomo lahko borili proti podnebnim spremembam. Nekoliko me moti pristop k razpravi v zvezi s kmetijstvom. Kmetijstvo naj bi bil krivec za to in vsak teden v tisku, v medijih ljudi prosijo, da postanejo vegetarijanci, kajti to naj bi bilo bolje za okolje pri tem pa večina gospodinstev v smeti vrže 20 do 30 odstotkov svoje hrane. To je pomembno vprašanje. Potem imamo tukaj še ogliko odtis in označevanje oglikovega odtisa oziroma oglikove sledi. Kako bomo imeli razprave v zvezi s tem? V tesku imajo svojo definicijo oglikove sledi in vsak Vsaka trgovinska veriga ima svojo definicijo in ta logotip, ta oznaka ne pomeni nič. Mislim, da se moramo dogovoriti o tem, kako bomo merili in označevali oglikove sledi. To bi bilo zelo koristno. Preveč je pobud, preveč je oznak in to ne bo dobro. Mislim, da je kmetijstvo del rešitve. In tukaj imamo v mislih inovacije, kako bi CO2 lahko uporabili na bolj produktiven način. In mislim, da bi tudi to lahko bil del kmetijske politike. Če želimo uporabiti CO2, potem lahko to vključimo nazaj v energetsko omrežje. Nekateri pa pravijo, da ne želijo imeti tako minimalnih ravni CO2 v energetskem omrežju. Ampak, če ne bomo tega imeli, potem ne bomo nikoli, nikoli produktivni. Kar zadeva vprašanje biotske raznolikosti. Ko ljudje govorijo o podnebnih spremembah, govorijo tudi o biotski raznovrstnosti. Tudi komisija je to navedla v svojem sporočilu, ampak sprašujem se, ali imamo dovolj sposobnosti, da se dejansko spopademo s tem vprašanjem biotske raznovrstnosti imamo direktivo o habitatih in nekateri ljudje pravijo, da tukaj imate načrt in potem lahko imamo različne strukture okrog tega in to je to. Ljudi, ljudje so pred tremi ali štirimi leti govorili, da živali ne bodo šle čez Pirineje, ker je preveč mrzlo, sedaj pa jih imamo v nekaterih delih severne Švedske mislim, da zakonodaja ni v skladu z odzivi, ki jih moramo zagotoviti, zato mislim, da si moramo bolj podrobno ogledati zakonodajo na področju biotske raznovrstnosti, zato da preučimo, ali je dejansko v skladu z našimi potrebami. To je bolj dolgoročno vprašanje, ampak mislim, da je tudi to pomembno za našo razpravo. Hvala lepa. Še podpredsednik odbora dobi besedo, potem zaključimo. Dobro, že odbiva še ta debat. Hvala lepa, gospod predsednik. Veseli me, da vodimo to razpravo, vendar pa mislim, da moramo ugotoviti, o čem pravzaprav govorimo. Še pred petimi leti, leti ko je začenjal prejšnji parlament, smo veliko krat govorili o globalnem segrevanju zdaj nenadoma govorimo o podnebnih spremembah. Prej smo govorili o segrevanju zemlje. V nekaj letih se je torej vse skupaj spremenilo. Čez nekaj let pa bomo morda govorili o tem, kako živijo stari ljudje in bomo morda govorili o ohlajevanju. Sem laik, ne spoznam se, tako da ne želim polemizirati strokovnjaki, ki trdijo, da se podnebne spremembe dogajajo in da mi vplivamo na to. Slišim pa tudi drugačne glasove, iz katerih izhaja, da so to popolnoma neutemeljeni argumenti. To je že bilo rečeno, podnebne spremembe so se vedno dogajale, podnebje se je vedno mer spreminjalo in ljudje na to niso imeli vpliva v preteklosti, pa tudi danes tega nima. Mislim, da moramo to jasno povedati pri takšni razpravi. Enostavno moramo povedati, ali se sploh spoznamo na določeno temo, kajti imamo občutek, da govorimo o nečem, kar ni prav gotovo. Predstavljam državo, ki že čudi, čuti posledico zakonodaje, ki je bila sprejeta na račun podnebnih sprememb, polska industrija je znižala emisije CO2 za 30 odstotkov, oziroma moramo to storiti, v primerjavi z letom 1990. Pa še, nadaljna prizadevanja so potrebna. Govorimo pa o kmetijstvu. Kmetijstvo bi naj pomagalo pri boju proti podnebnim spremembam. To je težko sprejeti. Gospod predsednik, spominjam se še tega, ko naprimer še ni bilo emisij CO2, ko moje vasi ni bilo naprimer traktorjev. Vendar pa seveda si ne želimo vrniti v takšno preteklost. Eh, eh, Hvala lepa. Preden dam besedo komisiji, ki je tudi prosila za besedo. Naj povem, da smo slišali cel spektr različnih mnen. Gotovo pa je nekaj, ta tema zadeva naš odbor, zadeva tudi prihodnost kmetijstva, kot je rekel že nekdo izmed vas, gre za del problema, pa tudi za del rešitve. Mi bomo seveda skušali najti inteligenten način, kako obravnavati to pomembno temo. Stefan Lefol pa bo pripravil poročilo ki nas bo, upam, na koncu vse usmerilo na isto pot. Sedaj pa dajem besedo predstavnikom komisije. Izvolite. Uh, Hvala, gospod predsednik in pozdravljeni. Strani komisije želim povedati, da smo zelo zadovoljni s tem predlogom za poročilo na lasno pobudo o tej temi in To bo pomagalo komisiji pri pregledu SKP-a po letu 2013. Komisija je predstavila predhodne sklepe v zvezi s kmetijstvom in podnebnimi spremembami o dveh dokumentih, v enem, kar zadeva prilagajanje na podnebne spremembe in drugo, kakšne možnosti imamo za blaženje podnebnih sprememb v evropskem kmetijstvu. Trije vidiki, ki povezujejo podnebne spremembe in ta sektor, so že bili izpostavljeni tukaj. Tudi v teh dveh dokumentih so omenjeni. Prvič, že opažamo spremembe v podnebju, ki se že dogajajo in to bo zelo prizadelo kmetijski sektor ne gre za segrevanje toliko, kaj te segrevanje bo trajalo dlje časa, da se pojavi, ampak opažamo že trend skrajnih vremenskih pojavov, kar bo imelo posledice za kmetijstvo in to bo povečalo tudi volatilnost, tveganje za izgubo pridelkov in najboljša. Najboljši znanstveniki na področju podnebnih sprememb nam zagotavljajo, da se to dogaja kar zadeva problem v zvezi s prilagajanjem. Komisija je predlagala okvir za ukrepe v beli knjigi, to je bilo predstavljeno spomladi in to je spremljal tudi splošen pregled kmetijstva. Kmetje ne potrebujejo komisije, da jim pove, da morajo razmisliti o svojih praksah in jih prilagoditi na podnebne pojave, ki so del njihovega vsakodnevnega življenja. Vendar na podlagi znanosti na področju podnebnih sprememb se zdi, da bodo srednjeročne spremembe takšne, da bodo presegale sposobnosti posameznih kmetov, da se na to prilagodijo. Zato je potreben evropski okvir, še posebej kar zadeva spodbujanje raziskave in spodbujanje znanja, ki je pomembno za lokalne pogoje to moramo spodbujati v evropskem okviru. In to bi lahko bilo korisno. Kar zadeva izpuste toplogrednih plinov strani kmetijstva. Res je, kmetijstvo ni eden od glavnih krivcev. Izpusti se zmanjšujejo v Evropi od leta 90, trenutno so nižji od industrije energetske industrije in prometa, ampak kmetijstvo vseeno prispeva k temu in to moramo upoštevati, še posebej, kar zadeva nove cilje za zmanjševanje izpustov. To bo vplivalo tudi na kmetijstvo, še posebej v luči novega sporazuma, ki ga bomo, upam, da dosegli v Köbenhavnu. Tam bomo še dodatno povečali cilje za znižanje izpustov in to bo vplivalo tudi na kmetijstvo. To pomeni, da moramo razmisliti o tehnikah in praksah, ki pomagajo pri zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov v kmetijstvu. Glavno sporočilo, ki ga je želela predstaviti komisija v delovnem dokumentu, ki je bil predstavljen letos jeseni na sreč neformalnem srečanju ministra za kmetijstvo, je, da je najboljši način za nadaljevanje ta, da razmislimo o ukrepih, ki omogočajo združanje trajnosti in visoko raven produktivnosti v kmetijstvu. In takšne ukrepe moramo iskati. Dobri primeri teh ukrepov, ki predstavljajo sinergijo, pomagajo kmetijstvu za znižanje izpustov in pomagajo tudi izboljšanje pogojev za prihodnost. Dobri primeri tega so bili predstavljeni tudi v študiji o zemlji. Ti ukrepi lahko pomagajo blažiti in se boriti proti podnebnim spremembam. Hkrati pa spodbujajo tudi odpornost evropskega kmetijstva v luči sprememb, ki se bodo zgodile v prihodnosti. Kar zadeva skupno kmetijsko politiko, komisija je v različnih dokumentih predstavila obstoječo arhitekturo SKP-ja in to, da to že prispeva k znižanju izpustov toplogrednih plinov in tudi k prilagajanju. V mehanizmu za navzkrižno skladnost je več vidikov, ki so že prispevali k znižanju izpustov in ki tudi spodbujajo prilagajanje, še posebej direktiva o nitratih in izvajanje skozi navzkrižno skladnost. To je pomagalo zmanjšati izpuste in tudi ustvariti dobro, dobre pogoje za kmete, še posebej, kar zdaj je trajne traš, travnike in pašnike. In to pomaga tudi pri prilagajanju na nekaterih področjih. Drugi element, ki že obstaja v trenutni arhitekturi SKP-ja, so pozitivne spodbuje, da je v okviru programov za razvoj podeželja, države članice in regije imajo na voljo tiste ukrepe, ki so najbolj primerni za njihove, njihova okolja. To zadeva tudi prilagajanje in blaženje podnebnih sprememb. Kar zadeva prihodnost. Ta dva glavna elementa, možnost, da lahko po potrebi postavimo omejitve, če je treba tudi s pomočjo mehanizma skrižne skladnosti, je en pristop in Drugi pristop pa so pozitivne spodbude, ki jih lahko prav tako zagotovimo. To sta dve glavni usmeritvi, ki jih lahko uporabimo v zvezi z ukrepe na področju podnebnih sprememb. Treba pa je najti seveda dobro ravnotežje med tema dvema vrstama ukrepov. V obeh dokumentih, ki smo jih predstavili, komisija poudarja, da ne vemo dovolj veliko vemo o generalnih splošnih tendencah podnebnih sprememb in o tem, kakšne prakse škodijo in kakšne prakse koristijo v zvezi z izpusti toplogrednih plinov. Ampak ne vemo pa dovolj o tem, kako različne prakse vplivajo na to in kako so med sebojno povezane v posameznih regijah. Zato potrebujemo preučitev vpliva različnih praks na lokalni in regionalni ravni na podnebne spremembe. Zato menimo, da je sodelovanje med državami članicami nojno. Spodbuditi moramo združenja kmetovalcev in poskrbeti tudi za več raziskav in za prenos praktičnega, konkretnega znanja na kmete na lokalni ravni. To so vidiki, o katerih moramo razmisliti in jih tudi okrepiti. Hvala lepa. Bene, ringraziamo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Suma, za to predstavitev tudi strani komisije. Zagotovo bomo to temo še obravnavali, kajti, kot sem že povedal, je zelo pomembna. Kolikor vem, tudi v ameriškem kongresu bolj poglobljeno razplavljajo o tej temi, pa ne samo v kongresu, temveč tudi v drugih parlamentih po svetu razpravljajo o kmetijstvu. Da je treba tudi kmetijstvo upoštevati, ko govorimo o drugih bolj onesažujočih sektorjih. Preden se lotimo naslednje točke na dnevnem redu, Stefan, se upravičujem, želi še besedo. Dobro, Stefan, izvolite. Želel sem se samo zahvaliti komisiji za predstavitev. Moram pa reči, da bi moral tudi naš odbor podpreti vse tisto, kar je bilo sprejeto na evropski ravni. V Kopenhavnu bodo zastopane vse evropske vlade. Pred osmimi meseci smo sprejeli tudi mi, Evropski parlament, določeno usmeritev želimo, da bi Evropa bila zgled, ko gre za ponovno izobraževanje o učinkih toplogredne pline. To poročilo je del vsega tega. Treba je upoštevati tisto, kar smo že storili. Podpreti je treba tisto, kar so podprle tako vse vlade kot naš parlament. Komisija je sodelovala pri preomenjenem projektu, Mi kot odbor moramo sestaviti tudi svoje poročilo na temo podnebnih sprememb. Mi bi morali pripraviti ne samo mnenje o tej temi, ampak predstaviti naše celotno stališče o tem. Hvala. Hvala lepa, Stefan, da si izpostavil te pomembne točke. Kot sem že prej rekel, oziroma sem bil na tem, da povem, preden preidemo na zadnjo točko na dnevnem redu, ki se nanaša na predstavitev postopka soodločanja, bi vas prosil za malo pozornosti. Še enkrat bomo dali besedo komisiji in sicer bomo slišali nekaj v zvezi z novim zakonodajnim predlogom o mleku, ki ga pripravlja komisija. Prosim, da nam prisluhnete vsi. Gre za nov predlog v okviru skupne tržne ureditve. O tem bomo kasneje govorili, ampak najprej treba prisluhniti informacijam strani komisije. Kot rečeno, komisija bo pripravila nov zakonodajni predlog v zvezi z mlekom, tako da dajem besedo kar gospodu Vestajnu strani komisije. Much, Hvala lepa, gospod predsednik. Kratek bom. Predlog ki ga je lani sprejela komisija. Se vršča med ostale ukrepe, ki smo jih že izvedli v mlečnem sektorju. Prav tako so to predlogi, ki so bili podani svetu. Predlog, ki je pred nami danes in zahteva vašo nujno pozornost, pa se stoji iz dveh ukrepov. Prvi ukrep je v kontekstu prestrukturiranja, kjer imamo v tem trenutku pravno podlago pri STU, da kupimo kvoto in potem damo to v rezervo in potem to uporabimo za namen prestrukturiranja. Sedaj predlagamo, da bi kvota, ki, je, ki bo ostala 31. marca, da to ne uporabljamo za kompenzacijo kmetom, kjer so šli prek svojih individualnih kvot. Kot veste, vedno, veste, vedno obstaja kompenzacija na koncu leta med kmeti, ki so presegli kvoto in med tistimi, ki še niso izkoristili kvote. Kar predlagamo je, da torej tiste količine, ki so kupljene na koncu strukturiranja, da se ne uporabljajo več za kompenzacijo kmetom, ki so presegli svoje kvote. To bi vodilo do zgodnejšega izplačila super dajatve in to bi spet lahko vodilo do prestrukturiranja, lahko pa bi tudi pomenilo, da kmete potem ne bi šli prek svoje individualne kvote in še drugi ukrep. To vključuje mleko in mlečne proizvode v okviru člena 86. Komisija lahko tukaj sprejme nujne ukrepe, če prihaja do moten. V sedanji krizi na področju mleka, smo videli, da komisija ni imela dovolj instrumentov za posredovanje. In zato bi radi videli, da bi mleko bilo vključeno tudi v okvir člena 186, da bi lahko posredovali že v zgodni fazi. To je tisto, kar bi radi predlagali, gospod predsednik, seveda pa bi cenili tudi to, če bi vaš odbor in parlament lahko dali zgodnje mnenje in bi svet lahko se v teh ukrepih odločal že novembra ali decembra. Hvala lepa. Hvala lepa. Postopek mora biti jasen. Komisija sedaj prosi za nujno mnenje o tem predlogu zakonodaje. Prva pomembna stvar mislim, da je, da naslednji ponedeljek po plenarnem zasedanju organiziramo izredni sestanek odbora Agri, tako da se lahko odločimo, ali bomo sprejeli to zahtevo strani komisije ali ne. Parlament se mora s tem strinjati na plenarnem zasedanju. Ponedeljek torej, po plenarnem zasedanju, izredni sestanek našega odbora tako da se lahko skupaj odločimo, kaj bomo torek zjutraj povedali na plenarnem zasedanju. Torej, ne želimo si razprave sedaj, vendar pa jasno je, da je komisija predlagala zakonodajo, ki si jo bomo morali ogledati. Verjetno bomo imeli kar precej različnih mnen v razpravi. In to bomo lahko slišali že na našem sestanku v ponedeljek v, po Strasburu. Sedaj pa prosim, da razmislite o tem pomembnem sestanku v ponedeljek, ki bo sovpadal sestankom sveta v Luksemburgu. Mislim, da lahko komisiji v imenu vseh povem tudi, da pričakujemo, da nam bo komisija zelo podrobno povedala, kaj točno namerava storiti. Zlasti, kaj namerava storiti z členom 186. Seveda se strinjamo, da lahko tudi mleko vključijo poleg drugih sektorov, kot je naprimer mesni sektor, v okvir člena 186. Jasno pa je, da želimo konkretno vedeti, kaj bo storila komisija, takoj, ko bo imela pristojnost, da neposredno poseže v ta sektor, ne da bi pri tem morala prisluhniti svetu. Zato je res pomembno, da na srečanju v torek ko bomo podali svoje mnenje, pozitivno ali negativno mnenje o tem nujnem postopku, že lahko strani komisije dobimo kakšno informacijo v zvezi s tem, kako bo uporabila nove ukrepe. Hvala. Če želi kdo besedo, bom dal seveda besedo vsakomur, ampak. Še enkrat v ponedeljek v Strasburgu bomo govorili o tem. Gospod Dos Santos in gospod Albertes. Luis najprej. E Hvala lepa, gospod predsednik. Vem, da to ni pravi čas za razpravo, vendar pa rad bi vprašal komisijo vsaj to. Če se strinjamo, da moramo nekaj storiti, potem je ukrep, ki ga komisija predlaga, nekaj, kar bo povečalo proizvodno. Ne vem, zakaj komisija meni, da mora delovati na strani dobave. Ne zdi se mi, da bi sistem preprečevanja ponovne razporeditve kvot lahko bil v skladu s povečevanjem kvot. Zdi se mi protislovno to v sedanjih razmerah. Grazie. Hvala, Luiz. Želi še kdo besedo? Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Veseli me, da bomo naslednji ponedeljek lahko bolj izčrpno govorili o predlogu komisije. Rad pa bi upozoril na dve stvari. Moj predhodnik je to že nakazal. Seveda moramo zagovarjati te ukrepe tudi pri davkoplačevalcih in po eni strani ne razumem čisto, da smo sedaj s povišenjem kvot povečali ponudbo, potem pa želimo dovoliti državam članicam, da bi spet odkupile te kvote potem bomo spet v težavah, kako bi to eh, razlagali ne kmetovalcem v EU. In potem še nekaj, na vzhodu Nemčije imamo vedno niže cene, kar se kvot tiče, kot zahod Nemčije. To je bilo povezano s tem, da smo vzhodu, na vzhodu Nemčije to bolje izkoriščali. in ta ukrep bi imel negativen vpliv na to, kar se dogaja v vzhodu Nemčije, na vzhodu Nemčije sedaj. Hvala lepa. Ne želim govoriti o vsebini, želim se pogovoriti samo o postopku. Strinjamo se s tem, da bi se o tej temi pogovarjali v ponedeljek. V torek, kot ste dejali, gospod predsednik, bomo imeli glasovanje na plenarnem zasedanju. Pravim pa le, da če bi to sprejeli, bi potem v sredo imeli rok za predloge sprememb, v četrtek pa glasovanje na plenarnem zasedanju. Samo toliko v razlago. Molto bene. Dobro. Mislim, da je situacija vsem jasna, ampak še Martin želi besedo. Naj še enkrat ponevi, ponovim, v ponedeljek popovdne bomo imeli izjemno sejo, na kateri bomo obravnavali to temo v luči sveta v Luksemburgu. Izredno sejo bomo imeli v ponedeljek popovdne. Martin. Ja, Hvala lepa. Seveda bi si želeli nekoliko več informacij, predvsem kar se drugega dela tiče ko bomo izvajali strukturne sklade. Spominjam pa na to, da bomo v prihodnosti dobili več pravic, parlament namreč, z Lizbonsko pogodbo. In seveda si ne želimo, da bi nam sedaj spet odščipnili še nekaj teh pravic. In zato pozdravljam to, da bomo imeli razpravo v ponedeljek in radi bi imeli še nekaj več podatkov. Grazie, Martin. Hvala, Martin. Še Jose Bove želi nekaj dodati na kratko. Da, samo da vidim, ali sem res prav razumev. Komisija predlaga dva ukrepa. En tehnični ukrep, ki že obstaje v sistemu kvot in člen 186. Martin je prosil za pojasnila v zvezi s členom 186. To bo prva razprava, ki jo bomo imeli. Sem pa kot kolega presenečena tem, da nam pravite, na voljo imamo tehnične instrumente, da rešimo problem s proizvodnjo, pa tega instrumenta šest mesecev niste imeli. Ministri prejšnji teden tega niso bili zmožni povedati. Očitno imamo resen problem, zato prosim, da pred sestankom v ponedeljek posredujete vse tehnične podatke. Pogovorili ste o enem instrumentu, obstajajo tudi drugi Zanima me, kaj bomo storili naprimer z upokojenci. Mislim, da ne moremo rešiti teh vprašanj kar tako. Treba je govoriti o vzpostavitvi ponovnega ravnotežja znotraj Evrope. Danes obstajajo države, ki niso zmožne proizvesti dovolj mleka. Hvala. Gospa Matje, izvolite. Hvala lepa. Nekaj več pojasnil bi rada v zvezi s členom 186, gospod predsednik, če lahko komisija pove kaj več o tem. Hvala. Seveda takoj. George Lyon, potem pa dam besedo nazaj komisiji. Uh, Ali lahko dobimo jamstvo, da bomo imeli podatke do četrtka, tako da bomo lahko potem to preštudirali do ponedeljka? največje težave, če bomo imeli sestanek brez potrebnih informacij in da bi te dobili prepozno, da bi lahko do dobra predelali. Lahko dobimo torej absolutno jasno, da bomo te podatke dobili pravočasno, zato da bomo lahko o tem ponedeljek tudi potem dobro razpravljali. Ja. Naj pojasnim, George, tako tebi kot vsem ostalim. Na tem izrednem sestanku odbora za kmetijstvo v Strasburu. V ponedeljek popovdne bomo seveda prejeli dodatne informacije. Komisarka ne bo v Strasburu, ker bo istočasno na sestanku ministrov v Luksemburgu. Bo pa z nami vsaj kakšen predstavnik komisije, ki nam bo posredoval več informacij. Mi komisijo že sedaj prosimo, za dodatne informacije v okviru te kratke razprave. Bom pa sam napisal pismo komisarki in v njem prosil za dodatne informacije. Če bi odgovorili še predstavniki komisije na vprašanje kolegice Matjo v zvezi s točko 106, oziroma členom 186, potem pa bomo šli na naslednjo točko na dnevnem redu. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj bom jasen. Imamo obstoječo pravno podlago za odkup kvot. To je že vedno obstalo in to je člen 75. Količina, ki je ostala v rezervi, 31. marca naprimer, to je datum, ko začnemo ocenjevati neuporabljene kvote in odvečne kvote, smo te uporabili za kompenzacijo kmetom. Predlog pa je, da tega ne uporabimo za to. Torej, ta instrument prestrukturiranja je bil vedno na vsoč. Prednost pa je ta, da bodo potem kmetje plačevali ta, to super dajatev že zelo zgodaj in da lahko to potem spet uporabimo za prestrukturiranje. Kar se 186. člena tiče, pa je seveda odvisno od krize in od ukrepov, ki jih lahko sprememo. Vendar pa naprimer, v tem trenutku nimamo pravne podlage za zasebno shrambo, skladiščenje za različne proizvode, razen za maslo skupne ureditvi trga, tako da bi lahko v prihodnosti imeli razmere, ko bi zasebno skladiščenje lahko izvajali. In to je torej tisto, kar je zapisano v večini 186. Hvala lepa. Chiaro che è molto importante. Kar me gospod Vesinen je povedal, je seveda zelo pomembno. Upam, da boste v svojem poročilu generalnemu direktoratu predstavili tudi razpravo, ki je danes potekala v odboru. Parlament je na plenarnem zasedanju z veliko večino izglasoval ta predlog. In mislim, da bi glasovanje več kot 400 poslancev komisija morala upoštevati. Člen 186 je instrument, ki omogoča, da upoštevate to, kar je zaprosil parlament. Hvala za enkrat. V ponedeljek bomo na izredni seji razpravljali o tem. Na sejo bodo seveda vabljeni tudi predstavniki komisije. Še enkrat hvala torej, če nihče drug nima. Be želje. O tem, kaj povedati, predlagam, da gremo na zadnjo točko na dnevnem redu. Predstavitev postopka so odločanja. To je zelo pomembna tema, didaktična, kaj ti po referendumu na Irskem in zahvaljujoč dobremu rezultatu se moramo sedaj lotiti izvajanja postopka soodločanja upamo, da bomo po dobri novici, ki smo slišali v soboto, ko je polski predsednik podpisal Lizbonsko pogodbo, sedaj čakamo samo še na zadnji podpis in sicer strani češkega predsednika. Kakorkoli že, mi moramo že začeti s pripravami na ta pomemben mejnik, da bi se lahko ustrezno pripravili, da bi se lahko vsi spoznali s tem postopkom soodločanja, se mi zdi zelo pomembno, da posebno pozornost posvetimo postopku soodločanja. Kako bo to vplivalo na sam proces odločanja? Gospod Klaus Bayer, vodja enote za spravni postopek in soodločanje v Evropskem parlamentu, vam bo podal predstavitev. Prejeli boste tudi kopijo dokumenta. Mislim, da je ta dokument že preveden v večino jezikov Evropske unije, zato da boste lahko izvedeli, kakšne dodatne pristojnosti bo imel parlament, zahvaljujoč Lizbonski pogodbi. Gospod Bajer, vam kar dajem besedo. Much, Chairman, to... Hvala lepa, gospod predsednik, da lahko danes spregovorim na odboru Agri in da nakratko predstavim postopek soodločene. Če se strinjate, bom nakratko ponovil glavne značilnosti postopka potem pa bom prešel na to, kaj se bo spremenilo z novo pogodbo, Lizbonsko pogodbo, ki upamo bo stopila veljavo k malu. Predsednik je že omenil knjižico, ki smo jo razdelili. Tukaj gre za povzetek postopka, pa tudi imamo dodatke, aneks in tam lahko najdete kodeks delovanja, člene in tako dalje. Naj na začetku povem, katere so glavne značilnosti postopka. Postopek soodločanja je edini zakonodajni postopek, kjer sta parlament in svet enakovredna. Uvedla ga je Maastrichtska pogodba leta 1993 in v tem trenutku velja za približno polovico polit področji politike EU. Pogodba predideva največ tri obravnave, istočasno pa lahko zaključimo v katerem koli fazi postopka, v prvi, drugi ali tretji obravnavi. In videli bomo nekoliko kasneje, da je ta postopek, da se zaključi že v prvi obravnavi, precej uspešno uporabljen. Pravile igre so nekoliko drugačna v prvi in drugi obravnavi in zelo drugačna v postopku usklajevanja. Tukaj lahko vidimo potem nekaj razlik med prvo in drugo obravnavo. Glavna razlika, če sem zelo kratek, pa je, da v prvi obravnavi ni rokov za parlament in svet. Lahko si vzamete, koliko časa hočete. Največja razlika med, drug, med prvo in drugo obravnavo pa je, da se pri drugi obravnavi potrebuje v parlamentu absolutna večina, v tem trenutku je to 369 poslancev, ki glasujejo za določen predlog spremembe. Torej, prak v drugi obravnavi za predlog spremembe je veliko višji kot v prvi obravnavi. Še ena razlika pa je dopustnost predlogov sprememb. Parlament je v drugi obravnavi omejen ne s pogodbo, temveč z notranjimi pravili parlamenta, kar se poslovnika tiče. Zelo na kratko, tretja obravnava je zelo drugačna od prvih dveh, to sem že dejal. In to zato, ker imamo tretji obravnavi tako enovani usklajevalni odbor. To je zadnja možnost, da se doseže dogovor. Tretji obravnavi, če tega ni bilo prej pogodba govori o sestanku osklajevalnega odbora. To je sestanek, kjer imamo delegacijo parlamenta in sveta, koreper, in skušajo najti dogovor. To je zelo drugačno od prvih dveh, kajti samo v tej tretji obravnavi, šele v tej tretji obravnavi se ta dva organa sestaneta. Kako se te različne faze uporabljajo v tem trenutku? To lahko vidimo na tem diagramu. Zanimivo je, kar vidimo čisto desno. Tukaj gre za zadnji mandat 2004-2009. Tukaj lahko vidimo, da je 72 odstotkov več kot dve tretjini zadev rešenih v prvi obravnavi. Manj kot 30 je potrebovalo drugo obravnavo ali usklajevalni odbor. Velika večina je bila torej razrešenih v prvi obravnavi. Če to primerjamo z, dvema, z prejšnjima dvema mandatoma, potem lahko vidimo, da je sprememba znatna, jasna. Glavni razlog za ta razvoj, da se vedno več doseže v prvi obravnavi, je najprej, da so institucije vedno bolj vključena v postopke v zgodni fazi in da si zaupajo. In to je gotovo znak, da tudi inštitucije vedno bolj spoznavajo ta postopek. Glavna prednost je seveda, da to prihrani veliko časa. Poprečna dolžina dogovora v prvi obravnavi je 16 mesecev. Od predstavitve predloga komisije do objave v uradnem listu. To je precej kratko tudi za nacionalne standarde. In to še prav posebno kratko, če upoštevamo, da delujemo v večjezičnem okolju. To pomeni, da morajo vsi predlogi, vaši predlogi, spremenjen predlog komisije, končno besedilo, biti prevedeni v vse jezike. In vse to je zajeto v teh 16 mesecev. Prednost je seveda ta, da tako pridobimo veliko časa, smo hitrejši, če dosežemo dogovor v prvi obravnavi, vendar pa še prav posebno v drugem delu zadnjega mandata je v parlamentu bilo slišati veliko kritiko. Ta so dogovori v prvi obravnavi včasih nekoliko nepregledni. Še prav posebno tisti, ki sledijo evropske zakonodaje, težko ugotovijo, kaj se pravzaprav dogaja če dosežemo soglasje v prvi obravnavi. Veliko je bilo tudi pritožb strani nacionalnih parlamentov, ki pravijo, da je zelo težko nadzorovati nacionalno vlado, če se 72 odstotkov zakonodajnih postopkov konča tako hitro, tako zgodaj. Zato smo spostavili leta 2007 delovno skupino v Evropskem parlamentu za parlamentarno reformo. Vodila je gospa Rod Perent in ta delovna skupina se je ogledala tudi soodločanje in kako bi lahko to izboljšali. Delovna skupina je predlagala kodeks ravnanja za pogajanja v prvi in drugi obravnavi. Ta kodeks je bil dodan poslovniku parlamenta, ki je stopil veljavo julija. In to je nedaven dokument. Zato sem želel povedati nekaj tudi o tem. Glavni cilj tega kodeksa ravnanja pa je povečati preglednost postopka. Filozofija delovne skupine je bila, da če povečamo preglednost v Evropskem parlamentu, potem bodo tudi sestanki, trialoški sestanki, tesno povezani sestanki odborov, naprimer. Kar pomeni, da če o tem obvestimo odbore, ki se sestajajo javno, se potem poveča tudi preglednost in javno zato ve. Kodeks ravnanja govori o tem, da se parlamentarni odbor odloča o tem, ali bo prišlo do pogajanj. In parlamentarni odbor se odloča, ali bo član poročevalec, kdo bo član, kdo bo v pogajalski ekipi. Parlament mora potem odločati, kakšen je mandat in parlamentarni odbor mora dobiti tudi ustrezne povratne informacije. Preglednost znotraj parlamenta pa tudi za zainteresirano javnost, ki sledi delo izven parlamenta, je zagotovljena. V knjižici lahko najdete tudi besedilo tega kodeksa ravnanja v prilogi D. Preden pridemo na Lizbonsko pogodbo, naj vam podam še nekaj številko zadnjem mandatu. Skupno smo imeli 454 zadev v postopku soodločanja. Razdelitev med različnimi parlamentarnimi odbori je bila zelo raznolika. Envi v vodstvu z 20 odstotki, potem Juri Trani Nekon, vaš odbor Agri je imel pet zadev za soodločanje, še prav posebno na področju statistike in varnosti hrane. Sedaj pa, če prehajamo na Lizbono, ta diagram bi izgledal zelo drugače čez pet let, če bo Lizbona stopila v veljavo. Kaj bi Lizbona spremenila, kaj bo prinesla na zakonodajnem področju? Najprej se spremeni ime postopka. Ne bomo več govorili o postopku soodločanja, temveč bomo govorili o običajnem zakonodajnem postopku, kot se bo imenoval. tudi besedilo člena 294 smo nekoliko spremenili, zato da bi bila parlament in svet enako vredna. Ne govorimo več o mnenju Evropskega parlamenta v prvi obravnavi, temveč o stališču. Postopek kot tak pa se ni spremenil. To je najpomembnejše. Imamo še vedno tri obravnave, enaka večinska razmerja, zahteve in enaki roki. Spremenijo pa se dejavniki. Nacionalni parlamenti imajo večjo vlogo po Lizbonski pogodbi in prav tako gre za tako imenovani subsidijarni nadzor. Nacionalni parlamenti bodo imeli 8 tednov časa, da se odzovejo na predlog komisije, če bodo menili, da ta ni v skladu s subsidijarnostjo. Glede na to, koliko nacionalnih parlamentov bo odgovorilo na določen predlog, imamo različne scenarije tako imenovane rumene in oranžne karte. Če bo večina nacionalnih parlamentov menila, da predlog komisije ne spoštuje subsidijarnosti in če bosta ali svet ali parlament sledila temu mnenju, potem predloga ne bomo več obravnavali. Torej, resnično gre za spoštovanje subsidijarnosti druga sprememba, ki je povezana s odločanjem, ni pa soodločanje, je režim komitologije. To je sistem sprejemanja ukrepov, razen zakonodajnih aktov, ki jih sprejemajo zakonodajalci. Tukaj bomo videli tudi delegirane akte po eni strani in izvedbene akte po drugi strani. To pomeni, da bosta so zakonodajalca, parlament in svet delegirala določene ukrepe komisiji, po drugi strani pa bosta svet in parlament ohranila pravico veta, če ne bosta zadovoljna s predlogom komisije. Izvedbeni akti. To je potem delegirano državam članicam. Komisija pa lahko spreme določene ukrepe, če potrebujejo enotne ukrepe. Zelo na kratko, kar se delegiranih in izvedbenih aktov tiče, o tem se je potrebno še dogovoriti med svetom, parlamentom in komisijo, tako je po začetku veljavnosti pogodbe, vendar pa kakorkoli že v prihodnosti bo to igralo pomembno vlogo v zakonodajnem delu in sedaj zelo na hitro pred koncem. Največja sprememba bo obseg postopka soodločenja. V prihodnosti bodo praktično vsa ključna področja pod tem postopkom. Izjeme so predvidene samo za davke, naprimer, za vidike socialne, zunanje in varnostne politike, v celoti bo ta običajni zakonodajni postopek veljal za 85 zakonodajnih politik, primarno 44 sedaj. Kaj to pomeni za parlament in za odbore? Čeprav posebno štiri parlamentarne odbori bodo imeli veliko več dela v prihodnosti. Najprej vaš odbor za kmetijstvo, potem tudi odbor za ribištvo, odbor INTA, mednarodna trgovina in odbor za državljanske svoboščine Libe. Ker bo vaš odbor eden glavnih dejavnikov pri oblikovanju zakonodaje v prihodnosti, vam želim veliko uspeha pri teh izzivih. Tukaj se bom ustavil, rad pa bi izpostavil, da je enota za soodločanje vam na voljo za pomoč, če je to potrebno. Hvala lepa za vabilo in hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa gospod Bajer za to predstavitev. Vsem seveda priporočam, da si preberete to knjižico, v kateri je bolj nadolgo razloženo to, kar ste ravno kar slišali. Seja našega odbora je s tem zaključena. Še enkrat naj vas opomnim na naslednjo sejo, izredno sejo, ki bo potekala v ponedeljek popovdne v Strasburgu. Naslednja redna seja bo 9. in 10. novembra. S tem je seja zaključena. Čez pet minut nadaljujemo sejo koordinatorjev.